Uh, Spoštovani kolegi, prosim, sedite. Prosim, če zaprete vrata. sedite, prosim. Dobro večer. Imamo zelo malo časa nocoj in eh, nekaj minut smo eh, že zapravili. Tako da predlagam, da gremo takoj na javno predstavitev in da začnemo začel bi s tem, da, eh, da, vas, da vam vsem zaželim dobrodošlico, dobrodošlico gospej Reichertz, kako tudi predstavnikom vseh treh odborov, Libe, Juri in FAM. 3. Eh, julija je predsednik Barozo navedel, da v primeru uspešnega imenovanja, eh, da bo Eh, gospe Rajkerc eh, dodelil portfelj pravosodja, temeljnih pravic in eh, svoboščin, državljanskih svoboščin. E, tako da bomo najprej slišali nekaj besed s strani kolegov, e, na to izjavo gospe Rajherc in na to e, koordinatorji. Na konferenci predsedstva e, je, bilo, je bila presprejeta odločitev, da bo ta javna predstavitev eh, med tremi odbori in sicer naj to ne bi trajalo več kot 90 minut, eh, kajti to je edini način, da lahko organiziramo vprašanja in eh, odgovore. To, pa seveda ne bi smelo pomeniti precedensa za polne javne predstavitve, eh, ki bodo jeseni. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben uh, Vicky Meijer. Um, ik ben uh, parlements... Hvala lepa, ime mi je Viki Majer, sem članice, članica odbora svoboščin. E, in eh, z elektronsko pošto sem izrazila nasprotovanje eh, temu, ker mi ni bilo eh, odobrena priložnost, da danes zastavim vprašanje, kar menim, do česar menim, bi bila upravičena. Hvala lepa, hvala, da ste uložili to pripombo. Sedaj pa gremo na prvo izjavo so strani gospoda Svobode. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod predsednik. In tudi sami želim pozdraviti predstavnike in eh, člane odborov Libe, Juri in FAM, pa tudi gospod Martin Rajherc, ki je kandidatka za komisarko. Naj povdarim, da je sodelovanje med našimi odbori izjemno pomembno, kajti gre za področja skupnega interesa med temi odbori, hkrati pa gre tu tudi za eh, področja odgovornosti oziroma pristojnosti eh, komisarja, kar se prekriva z odgovornostjo eh, in kompetencami eh, na področju svoboščin, potem družinskega prava in zasebnega prava. Eh, torej, to so ta področja, ki se pokrivajo s področji IBE. In eh, prav eh, prepričan sem, spoštovana gospa, da bo po vaši izvolitvi sodelovanja z vami bila enako plodna kot je bila in konstruktivna kot je bila v preteklosti. Ker imamo malo časa, eh, dajem besedo gospe Garci Perez iz odbora FAM. Hvala lepa, hvala lepa. Naj vam zaželim dober dan, spoštovani eh, kolegice in kolegi. V odboru za pravice žensk menimo, da so pristojnosti, ki jih imate, in ki jih boste imeli v naslednjih mesecih izjemno eh, pomembni, kajti enakopravnost je politika, ki jo je potrebno pravzaprav voditi na vseh področjih, tudi drugih politik v Evropski uniji. Govorimo o borbi proti nasilju eh, nad ženskami, po tem porodniškem dopustu, o prisotnosti žensk v vodstvih in v upravah. In dejstvo je, da je status žensk eh, na različnih področjih, vključno tudi z reproduktivnim zdravjem, spolnim zdravjem in tako dalje, tu je zelo veliko pravic, ki bodo predmet vprašanj koordinatorjev. Mislim, da je to dovolj. Prisluhnili bomo tudi kolegom iz komisije. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rajkart. Sedaj bomo začeli z vprašanji, vendar boste predtem imeli uvodno predstavitev. Na voljo imate deset minut, preden slišimo vprašanja različnih koordinatorjev. Izvolite. Spoštovani predsedniki in eh, spoštovani. Poslanke in poslanci, če dovolite, bi prešla na francoščino, kaj ti, eh, te sem se učila zelo dolgo. Želela sem vas samo upozoriti, da bom prešla na francoski jezik. Moja prisotnost danes tukaj izvira iz izvolitve gospe Vivian Redding v Evropski parlament in eh, dovolite, da ji eh, k tem čestitam vendar pa gre obdobje, za katero sem bila izvoljena eh, oziroma imenovana so strani luksemburške vlade, kratko obdobje eh, do vzpostavitve nove komisije. In z določeno ponižnostjo lahko rečem in skromnostjo se danes tukaj eh, predstavljam. Želela bi nadaljevati delovanje petletno delovanje gospe Reding in eh, prav tako bi želela zagotoviti kontinuiteto lastnega dela in pri odgovorih na vaše vprašanje sem lahko risala svoje izkušnje in kako bi delovala znotraj kolegija komisarjev oziroma skupine komisarjev in želim v polni meri in povsem pregledno sodelovati pri delu komisije ob stalnem dialogu dialogu s parlamentom, tako da boste lahko vršili demok svoj demokratični in učinkovit nadzor. Preden preidem na vprašanja, ki se nanašajo na portfelj, eh, ki mi ga namerava zaupati gospod Barozo, Barozo pa želim povedati kot ženska, da se mi zdi preglednost, potem participativna oblika vodenja, tisto, kar predstavlja prave vrednote in to je tisto, kar je potrebno zagotoviti v poklicnih eh, odnosih in v eh, institucionalnih odnosih. V zadnjih petih desetih letih je področje pravosodja doživelo eh, velik napredek. Menim, eh, eh, da je bilo pomembno, da je bil sprejet predlog o nasledstvu. To bo prav gotovo olajšalo življenje družin, zlasti v primeru Eh, čezmejnega dedovanja, prav tako lahko rečemo, eh, da je to pomembno tudi za evropske eh, državljane. Potem znaten napredek tudi na področju civilnega pravosodja, trgovinskega pravosodja in tu je tudi postopek exequatur, ki je pomemben primer, namreč gre za to, da ste ukinili zelo dolgotrajno zahtevno in eh, drago proceduro. Prav tako je parlament dokazal svojo pomembno vlogo na področju eh, pravosodja in eh, tu gre za odlično sodelovanje z Evropskim parlamentom in komisijo in eh, tu so sklepi Evropskega parlamenta iz eh, junija meseca, eh, ki govorijo o ve velikem napredku od začetka eh, pravzaprav uveljavljanja Lizbonske eh, pogodbe. In um, Italijansko predsedstvo je tudi eh, pravzaprav izrazilo eh, svojo eh, ambicioznost glede dela, nadaljnega dela na dosjejih. In Eh, opredelili ste se za ambiciozno reformo evropskega okvira, ki se nanaša na zaščito podatkov. Skupni cilj mora biti, da čim bolje pripravimo eh, delo trialoga. Sodelovanje med komisijo in parlamentom je bilo odlično v zvezi s tem vprašanjem in vaša podpora v naslednjih mesecih bo bistvenega pomena. Pogajanja za ZDA. Eh, so sedaj vstopila v odločilno fazo in e, sicer tako glede e, pravosodnega in policijskega sodelovanja, kot tudi na področju izmenjave po trgovinskih podatkov. Potem gre tu e, za okvirni sporazum, tako imenovani umbrella agreement in Eh, in sicer eh, tudi tu je prišlo do pomembnega napredka glede reciprocitete, eh, pravic pri, pri pravosodnih postopkih za evropske državljane. Želela bi potem tudi omeniti vprašanja, ki jih je Eh, ki eh, jih je obravnaval gospod Moraes. Eh, potem tudi, kar zadeva tako imenovani safe harbor na področju izmenjave trgovinskih podatkov. Tudi tu opažamo napredek in to je zelo pomembno, da bi ponovno vzpostavili zaupanje eh, z ZDA na področju osebnih podatkov. Potem gre tu za nesolventnost, ki je tudi pomembno vprašanje. Eh, to, eh, tu gre za podporo podjetjem v težavah. Eh, gre tudi za uveljavljanje evropske zakonodaje in bistvenih elementov za eh, reševanje podjetij in za ohranjanje delovnih mest. Potem gre eh, tu tudi za evropske sodnike. In to naj bi omogočilo in tožilstva, to naj bi omogočilo eh, tudi. Eh, učinkovito voditi eh, boj proti goljufijam in to narediti učinkovito, z drugimi besedami zaščititi evropski proračun. Potem gre tu za direktivo proti eh, goljufijam z eh, pomembnimi pravili. Hkrati je Evropski parlament tudi veliko naredil za postopkovna pravila, zlasti ko gre za pravico do eh, tojmačenja oziroma do razlage, potem do informiranja in pravice do zagovornika. In ženska, kot jaz uh, meni, da je prisotnost žensk v upravah podjetij tudi zelo pomembna. To je pomembno tako z vidika enakopravnosti žensk, kot tudi z vidika uh, gospodarskih uh, razlogov. In uh, tu že opažamo tudi zelo pozitiven vpliv prisotnosti žensk na konkurenčnost podjetij. Uh, Tu gre tudi za zakonodajni dosje, ki se nanaša na eh, enakopravnost med ženskami in moškimi, moškimi in sicer eh, gre za to, da eh, bo tu komisija lahko nadaljevala z delom. Eh, potem eh, tudi zagotavljanje pravic Romov in spoštovanje pravic eh, tako imenovane skupnosti eh, LGBT. Eh, Moje imenovanje se strani luksemburške vlade eh, pomeni tudi eh, pravzaprav eh, dosežek z vidika mojega javnega zauzemanja oziroma angažmana in eh, vem, kakšni so izzivi in pripravljena eh, sem eh, se jih lotiti eh, zelo. Eh, energično eh, in eh, želim, da dosežemo še več napredka pri zakonodajnih dosjejih in sicer, da to poteka povsem pregledno in v duhu sodelovanja z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Rajkerc. Tu je eh, več vprašanj, vprašanje odbora eh, Libe najprej in sicer za sedem minut. Monika. Hvala lepa. Najprej bom začela z prvim vprašanjem. Vprašanje v zvezi z zaščito podatkov. Čisto konkretno gre za naslednji problem. Na eni strani je digitalna tehnologija zelo pomembna za oblikovanje novih delovnih mest in tudi za rast v Evropski uniji. Po drugi strani pa imamo tudi naslednji problem. Google je monopolist, izkrivlja trg in sortira informacije. To pa še ni vse. Skrbijo predvsem za to, da majhna zagonska podjetja ali majhni MSP ne morejo uspeti na trgu. Vedajo se torej kot običajni monopolist. Zanima me, kakšne zamisle imate v zvezi s tem, da bi Google tudi z pravnega vidika morda nekoliko omejili ali da bi poskrbeli za nekoliko več pravičnosti na trgu. Drugo vprašanje je naslednje. Monopolisti, kot je Google, podatke obravnavajo pa svoje, sami določajo merila za uporabo teh podatkov, ki jih potem usiljujejo uporabnikom. Zanima me, kakšne možnosti vidite vi, da bi omejili monopoliste, da podatkov ne bi mogli več uporabljati kar po lastni želji, kajti potem odpirajo nove trge, ki za druge akterje niso dostopni. Potem pa še vprašanje medsebojnega sodelovanja čezmejnega sodelovanja, vedno več je čezmejnega kriminala. In moje vprašanje je, kako bi lahko razgradili birokracijo na področju skupnih raziskovalnih ekip, zato da bi dosegali boljše rezultate in tudi bolj natančnejše sodelovanje. Zanima me, ali bi bilo po vašem mnenju dobro uvesti trajne ali stalne preiskovalne skupine. In še nekaj, pri medsebojnem priznavanju dokaznega materijala ali rezultatov preiskav obstajajo velike težave. Zanima me, kakšne oblike razširitve ali dopolnitve sodelovanja in pregona kriminalcev vidite vi na čezmejnem področju. In še vprašanje v zvezi z Olafom. Pri preiskavi se je izkazalo, da Olaf in še posebej generalni direktor Kessler pa še nekateri drugi zelo kršijo eh, listino človekovih pravic, tudi kar zadeva uredbo 2001 skozi 45. Zasebna sfera jim ni tako sveta, kot bi morala biti. Vi boste bodoča komisarka, zanima me, kako se boste vi zauzemali za to, da bodo Olaf, generalni direktor in osebje upoštevali in spoštovali človekove pravice in da bodo skrbeli za to, da bo Olaf spoštoval človekove pravice v celoti. Zanima me, kako boste vi poskrbeli za to, da se bo tudi Olaf držal vseh pravil. In še zadnje vprašanje v zvezi z Eurojustom. Gre za evropskega tožilca. Eurojust naj ne bi več dobival dovolj sredstev. Zanima me, ali obstajajo kakšne druge možnosti. Zanima me, kako boste vi poskrbeli, da evropski tožilec ne bo ostal samo na papirju, ampak bo dejansko dobil naloge in eh, dovolj sredstev za to, da bo lahko zagotovil dodatno urednost. Uh, eh, za evropske državljane. Drugo vprašanje ELS-a bo zagotovil Robert Mecola. 12. marca. 12. marca je Evropski parlament glasoval za eh, sprejetje osnutka zakonodaje eh, in od takrat eh, je potem svet pod grškim predsedstvom dosegal delni pristop k regulativi, ki se nanašajo na zaščito podatkov in na mehanizem tako imenovanega one shop mehanizma. In eh, glede na prvotno besodila, ki ga je komisija predlagala, pa sprašujemo, eh, kako bo komisija, kako se bo komisija povrnila in, eh, in zagotovila, da bo ta svežen predmet soglasja in da bo lahko sprejet. Potem tudi zaščita osebnih podatkov, kako bo to vplivalo na stališče komisije in sveta, ki, glede zaščite podatkov. E, potem e, to, kar pravite v zvezi e, s programov nadzora ZDA. Parlament se je odločil za izglasovanje resolucije o tem programu, ki se nanaša zlasti na pravice in Evropski parlament poziva komisijo, da predvide ukrepe in zahteva takojšno suspendiranje tega eh, načela eh, in predlaga nov okvir za prenos osebnih podatkov od eh, Evropske unije v ZDA. Kako v tem kontekstu Evropska komisija kani predložiti ta priporočila? Evropski parlament poziva tudi komisijo, da predloži poseben predlog Eh, ki se nanaša na eh, podrobne eh, evidence kot podstrukturo, internetno podstrukturo. Ali lahko poveste, kdaj namerava komisija predložiti tako pravni predlog? Hvala lepa, hvala, da ste se držali časa za besedo. Sedaj pa. Thank you. Frau Reichert, Kommissar. Hvala lepa gospa Rajherc, komisarko iščemo za kratek čas. Zato se bom opredelila samo na tri teme. Tudi sama se bom spustila v vprašanja z vprašanjem o varstvu podatkov. Sprejeli smo soglasje v parlamentu, ampak v svetu še vedno vlada blokada. To nas jezi toliko bolj zato, ker na spletu vidimo, da se zadeve vsak dan odvijajo in nimamo pravil, kako bi to obravnavali. To so razvoji dogodkov, ki jih izkoriščajo koncerni, vlade in tudi tajne službe. Zanima me, kako si vi predstavljate, da bomo blokado sveta končno prebili. V zvezi s tem je pomemben tudi okvirni sporozum za ZDA o izmenjavi podatkov na področju kazenskega pregona. Za nas je bilo vedno jasno, da če bi imeli tak sporazum, potem mora veljati, da imajo evropski državljani jasne pravice. Kakšne možnosti vidite vi, da bi poskrbeli za to, da tak sporazum ne bo omiljen ampak da bo vključeval vsa ta merila. In še zadnja stvar v zvezi z zaščito podatkov, gre za sporazum o varnem zatočišču. Za številne poslance v parlamentu je to protislovno samo po sebi, kajti podatki v teh varnih zatočiščih prav gotovo niso varni. In nekateri bi raje videli, da se ta sporazum odpove. Komisija je sprožila pregled sporazuma, zanima me, ali imate vi v načrtu preučiti, kakšne alternative ali izboljšave so tukaj možne, ali obstajajo možnosti za to, da bi ta sporazum odpravili in da bi uveljavili kakšno drugo boljšo pot. In zelo pomembno področje je tudi vprašanje pravne države in temeljnih pravic pri izvajanju in uresničevanju je to seveda v rokah držav članic. Naše vrednote so zapisane v pogodbi in tudi v listini o temeljnih pravicah. Poskrbeti je treba za to, da države članice vse te dokumente tudi upošteva in izvajajo. Komisija ima semafor na področju pravosodja, vendar oni se bolj posvečajo evropskemu semestru. Zanima me, kajti to je zelo tragično. Na področju kazanskega pregona moramo poskrbeti, da bodo postopkovne pravice upoštevane. Zagotoviti moramo načela pravne države, ne samo v zvezi z žrtvami, ampak tudi v zvezi z osumljenci in obtoženci. Sami ste govorili o postopkovnih pravicah. Zanima me, kakšne možnosti vidite vi, da bi nekoliko pritisnili tukaj za to, da bi se države članice prostovoljno obvezale k temu, da bodo spoštovale vse pravice na vseh področjih. Da se bo to torej izvajalo in da se bodo temeljne pravice spoštovale za vse državljane, da to ne bo samo črka na papirju, ampak da se bo to izvajalo tudi v resnici. Pri vprašanju temeljnih pravic se je treba dotakniti tudi vprašanja diskriminacije. Na številnih področjih je to tema, s katero se ukvarjamo številni. Gre za pravice priseljencev, migrantov in manjšin. Pripravili smo strategijo za Rome, vendar gre pa seveda tudi za diskriminacijo na podlagi izvora religije in tako naprej. Na evropski ravni imamo določene direktive, kjer so opredeljeni vzroki za diskriminacijo in to je tudi prepovedano. Vendar prepovedi se vedno posvečajo konkretnim področjem življenja, naprimer prepoved diskriminacije na trgu dela. Tudi tukaj ni nekega vsesplošnega pristopa, ki bi odpravil vsako diskriminacijo na vseh področjih. Tudi tukaj imamo vtis, da je proces za pripravo takšnega vseobsegajočega dokumenta obstal v svetu. Časa imate štiri mesece, no, skoraj od vas zahtevamo, da dosežete nemogoče, ampak um, morda imate kakšne zamisli, kakšne prve korake bi lahko storili za to, da bi uh, svet nekoliko pritisnili, da bi začel aktivno delovati na teh področjih in da bi dosegli nekaj napredka. Po našem mnenju so to glavna vprašanja, ki vam jih želimo zastaviti. Hvala. Hvala lepa. Vse je samo štiri mesece, uh, vendar želimo si, da bi ostali. Eh, Naslednje vprašanje prihajajo od EKR-ja eh, iz odbora Libe. Madam, welcome uh, to. Dobrodošli, gospa. Najprej bi eh, spomnil na pripombo gospe Holmajer pred nekaj trenutki in tudi na predlog eh, pred tem parlamentu. Eh, razočaran sem, da se zdi, da nismo dosegli stopne sodelovanja in skupnega dela, ki bi ga morali imeti. Če upoštevamo vse bolj nestabilne razmere v Iraku eh, eh, in v Siriji, ali lahko poveste odboru, če, oziroma odborom, če menite, da ukrepanje eh, policijskih eh, in drugih eh, organov, ali je to nekaj, eh, kar bo obravnavano eh, eh, kot prioriteta, ali menite, da, menite, da reforma na področju pravosodja pravosodja in notranjih zadev eh, nekaj, kar uživa eh, prednost. Eh, potem to naj bi pravzaprav prav tako bilo upoštevano tudi z vidika evropskega naloga za prijetje. Potem vemo, Ali lahko poveste, kaj eh, menite glede možnih eh, eh, tveganih posledic konkretne sodbe in naprimer pogosto so tu ljudje, ki imajo najrazličnejše zahteve celo torej storilci kaznjivih dejanj, ki zahtevajo, da se izbrišajo določene evidence in tako dalje. Potrebna je ustrezna zakonodaja in eh, eh, kaj ti gre za nekaj, kar je, da se opredeli tisto, kar je in ni v skratka in javnem interesu. Hvala lepa. Sedaj pa eh, koordinatorji Libe in njihova vprašanja za Cecilijo Majstrom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 Evropska unija ne more obstajati, eh, če ni za njo eh, tudi skupnost eh, državljanov ehm, in tu mora biti plat, zagotovljena platforma za sodelovanje. Ali boste izkazali potrebno odločenost za uveljavljanje bistvenih oziroma temeljih pravic, ko je to potrebno celo med tistimi državami, ki ne izkazali izpolnjujejo eh, teh temeljnih eh, in ali ne bodo izpolnjevali teh temeljnih eh, zahtev v času vašega mandata. Potem glede tistih držav, ki bi recimo lahko kršila tako svobodo tiska, izra, potem pravice gejev, lezbik in transeksualcev, ali nameravate tu tudi še naprej eh, nadaljevati z eh, tem eh, semaforjem, ki se nanaša eh, na spremljanje eh, izpolnjevanja teh zahtev. Kaj bi predlagali za nadaljni nadzor nad razmerami eh, na področju teh pravic, tudi med samimi državami članicami? Hvala lepa. Sedaj pa. Koordinator Libe za skupino EFDD. Gospa Ferrara, minuto imate. Ja, lep večer vam želim. Gospa Reichertz. Raven civilizacije v neki državi odraža raven zaščite človekovih pravic. To mora biti seveda povezano s posamezniki življenjem in družbo. Če govorimo o zaščiti zasebnega življenja, ima Evropska unija veliko odgovornost za to, da zajamči minimalne standarde in za to, da zagotovi spoštovanje teh standardov v različnih državah članicah. Danes je v številnih državah situacija takšna, da so precej daleč od zagotavljanja spoštovanja osnovnih pravic. Ljudje živijo v slabih situacijah, videli smo celo mučenje nekaterih treba je zagotoviti tudi to, da ko so ljudje pridržani v zaporih, so zaščiteni, tako da niso nadlegovani, včasih nimajo tudi pravih programov rehabilitacije. Tako da res menim, da so to težave, ki jih ne vidimo le v običajnih zaporih, ampak je tako tudi v zaprtih psihiatričnih oddelkih. In ko gre za zaščito temeljnih pravic. Imamo tiste, ki so za rešetkami in radi bi vedeli, v kolikšni meri se načela štokholskega programa sploh izpolnjujejo. Hvala. Sedaj pa skupina GUE. Minuto imate, kolegica. Hvala lepa tudi z naše strani, gospoda Herc. Celo nas veseli, da ste tukaj. Štiri vprašanja imam. Prvo vprašanje je v zvezi z zaščito podatkov. Kakšna je časovnica? Komisija ima svojo časovnico in zanima me, ali lahko izhajamo iz tega, da bo svet prebil to blokado v zvezi z direktivo, ne samo z, v zvezi z uredbo, ampak tudi v zvezi z direktivo. In drugo vprašanje je v zvezi z vohunjenjem za evropskimi državljani. Zanima me, kaj menite o poročilu v zvezi z NSA ki ga je pripravil Evropski parlament. Kaj bi lahko storili v zvezi s tem? Gre tukaj za vas, za vprašanje o varnosti ali za vprašanje o človekovih pravicah? Sedaj pa kršitev človekovih pravic. Na mačarskem in tudi druge smo to videli, imeli smo poročilo Tavareš, poročilo Mišel v zvezi z temeljnimi pravicami. Moje vprašanje je, kakšne načrte imate na področju izvajanja In še zadnje vprašanje, imamo čudovito strategijo za Rome, ampak eh, Romi so sedaj bolj diskriminirani kot kadarkoli prej. Boste ostali pri tem ali imate v mislih bolj obvezojoče instrumente za to, da bi odpravili diskriminacijo Romov? Hvala. Okay, Dobro, hvala Kornelija. Sedaj pa sledi koordinator Libe za zelene. Gospa Sargentini, minuto imate. Jan Albrecht se bo oglasil na mesto kolegica. Ja, hvala, predsedojoči. Tri vprašanje imam, gospa Reichertz iz naše skupine. Najprej prvo vprašanje. Od aprila do junija je bilo 4000 Romov izseljenih iz Francije zaradi odločitve francoskih organov. Kaj boste naredili, da boste zaustavili te prakse, kterimi se kršijo temeljne pravice državljanov, zlasti glede prostega kima? To je bilo prvo vprašanje. Drugo, službe agencije za temeljne pravice delujejo zato, da bi zaščitile pravice LGBT. Premalo je poročanja o kaznjivih dejanjih na področju sovraštva. Leta 2008 naj bi imeli zakonodajo na tem področju, ampak od takrat ni napredka. Kakšni so vaši načrti, kako naj bi to podprli državah, zato da bi to sprejeli v državah članicah? Potem vprašanje, veliko bilo vprašanj o zaščiti podatkov. Ne bom ponovno spraševal o tem, ampak dodal bi, da je prišlo do sodbe. Ne le sodbe o Google, ampak tudi o hrambi podatkov. Direktiva o hrambi podatkov ni več uveljavi in sedaj imamo direktivo o e-zasebnosti. Ta velja tudi za okvir hrambe telekomunikacijskih podatkov. V nekaterih državah imamo še vedno zakonodajo, ki bi kršila, bi bila v proteslovju sodbo. So in z določbami direktive o e-zasebnosti glede na sodba. Ena izmed držav celo načrtuje takšno zakonodajo. Mi ali boste spožili procese, kršite proti takšnim državam s takšno zakonodajo. Hvala, Jan. S tem smo pri koncu vprašanj koordinatorjev Bora Libe. Hvala vsem koordinatorjem, ker ste se držali omejitve časa tako učinkovito. Tako da res celo prehitevamo s časom, kajti na začetku smo imeli kar nekaj težav. Hvala tudi za kakovost vprašanj. S tem ste res zajeli večino področji temeljih pravic, to, kar smo morali omeniti iz odbora Libe. Sedaj pa prosim Martin Reichert, da se skuša odgovoriti na ta vprašanja v slednjih desetih minutih, kolikor se le da, po najboljših močeh. Hvala. Merci, Hvala, predsednik, to pa je res zelo obsežna naloga. Ne, štiri mesece ali koliko potrebujem, štiri leta najmanj. No, hvala lepa za vse ta vprašanja. Skušala bom združiti ta vprašanja v velike kategorije. Opravičujem se, ker se v desetih minutah ne morem spustiti vse podrobnosti. To teče prehitro, ampak upam, da se bomo pogosto srečevali, da bomo govorili o podrobnostih. Danes nam ne bo uspelo razen nekaterih temeljnih vidikov. Mogoče bom začela zaščito podatkov. Uvodoma sem rekla, da je to res v spredju danes, to je najpomembnejše in to vidimo tudi aktualne vprašanja, vse težave povezne z ZDA, z Googlom, Microsoftom in tako naprej. Naskušala no, bom urediti moje odgovore tako, da bom lahko odgovorila na maksimalno število vprašanj. Najprej prisrčna hvala vam, kajti temeljno ste podprli ta predlog. Imeli smo delni dogovor in sicer na svetu 6. junija. Kaj naj bi storila? O tem ste me sprašvali. Gospa Zipfoli je spraševala o tem. Prišlo je do znatega napredka na neformalnem svetu prejšnji teden, nekateri ste bili celo prisotni tam in razprava o fleksibilnosti v javnem sektorju pri tej uredbi je res napredovala. Vem, da je bilo veliko težav, zlasti za nemške organe. Upam, da bomo v veliki meri s tem rešili situacijo in upam, da bomo lahko začeli trialog tako hitro, kot se bo le dalo, tako da bi to lahko izkoristila nekje do konca leta. No, govorili smo o Googlu, ampak imamo tudi vidik Microsofta. Tudi to je pomembno pri teh dveh podjetjih ampak posod se srečujemo s podjetji, ki imajo protislone obveznosti. Kot ste sami rekli, pravni sistem v Ameriki ni enak kot tu. Imamo tudi spoštovanje pravic v Evropi, istočasno pa imamo tu američane, ki želijo dostopati do naših podatkov. O tem smo že govorili večkrat. Ne bo vas presenetilo, ko bom rekla, da je komisija večkrat ponovila, da Osebni podatki ne smejo biti posredovani ali posredno ali neposredno dostopni. Razen, če ne govorimo o mednarodnih sporazumih, ki obstajajo sedaj, zlasti dogovora Buela. Potem bi se vrnila na to, kar ste omenjali glede zakonodajnega okvira, kot je bil predlagan. Komisija je v predlogu iz leta 2012 okrepila to dimenzijo Podjetje, ki deluje v Evropi, mora spoštovati evropsko pravo na področju varovanja osebnih podatkov. In zato je to povezano s tem, kar rekla gospa Majer, zato bi morali tako hitro kot sta sprejeti sveženo zaščiti podatkov. Potem na kratko nekaj o Google. Tako kot vesem tudi jaz, cel vikend brala izjave v medijih in mislim, da je to res temeljnega pomena ta zadeva. No, ne moram se izreči na jas način danes. Tu imamo cel niz vprašanj, ki jih bo treba analizirati, ampak ravnovesje je ključna beseda. Ravnovesje med pravico do obveščanja, pravico posameznikov do varovanja zasebnosti, varovanja osebnih podatkov na drugi strani. Naj spomnim, da je predlog komisije zaenkrat skladen sodbo sodišča. In vrnila bi se na to, kar je povedal gospod Albrecht. Potem imamo tu različne nacionalne nacionalne sisteme držav članic, tako da je tudi to povezano s to sodbo in treba bo preučiti situacijo v državah članicah, seveda v luči sodbe iz sodišča. No tisti, ki oblikujejo to doktrino, odločajo o tem in mislim, da je ravnovesje ključna beseda in tu imamo več vidikov, ki jih je treba tu poštevati. Potem sefa, z gospodom Alprehtom sem se pogovarjala o tem pred nekaj dnevi in prosite za začasno prekenitev. Sporočilo je bilo jasno. Ampak vseeno je komisija novembra 2013 pripravila 13 priporočil. Takrat se komisija pogaja, gospa Baj je v dvorani z nami in se pogaja z američani, tako da pogajanja tečejo. Ko sem se pripravljala na predstavitev, s kolegico, no nisem še se srečala z njo, ampak nisem imela časa, ampak rekla mi je, da je prišlo do znatnega napredka na tem področju, zlasti, če govorimo o preglednosti. Tako da bi vas rada spomnila na to, ampak seveda veste, da je to jasno stališče komisije na tem področju. Od američana želimo, da bi izvajali 13 priporočil. Tako. Na tej stopni bomo spregovorili o tem. François Lebaj bo govoril o tem ta teden ali drugi teden. Pozabila sem, pomešala sem datume, predstavila bo pogajanja in kako je sedaj z američani. In ko bo natančno poročala o novem stanju, boste lahko predstavili vaša stališča. Mislim, da je to še zlasti pomemben predlog. Potem. Potrebe glede varnosti na nacionalni ravni. Pravkar sem rekla, to je načelo lahko imamo izjemo pri nacionalni varnosti. A, vidim, da imamo družbo, slišim jok. Mislim, da je to načelo, ki je res pomembno. Potem sporazum Abuela. No, ne bom govorila ponovno o tem, mogoče na kratko. Tudi tu imamo kar nekaj napredovanja na ravni pogajanj, ki jih imamo med komisijo in ameriškimi organi. Ameriški organi so se zavezali k tomu, da bodo spremenili zakonodajo zato, da bi omogočili, da imajo evropski državljani iste pravice kot ameriški. Mislim, da gremo tu v pravo smer in pogajanja, ki tečejo, gredo v pravo smer, prav gotovo. Kaj še? Šli bomo na drugo temo, skušala sem urediti stvari, da bo se jasno. Prosti pretok. To ste ponovili večkrat in sama bom to ponovila, kolikor bom lahko. Prosti pretok ni nekaj, o čem bi se lahko pogajali. To je ena izmed velikih štirih temeljih svoboščin. Mislim, da živimo v pravni državi oziroma Evropska unija je res stebr, ki mora upoštevati teh elementov. Tega spoh ne moremo postaviti pod vprašanjem ampak vseeno pa imamo različne premike v državah članicah. Mislim, da moramo poslušati naše državljane. In zato je komisija vedno skušala imeti konkreten pristop, zato da bi bilo čim manj zlorab. Recimo primer, priročnik o dogovorjenih porokah, kot si vemo, to obstaja. Potem LGBT, kot veste, je To je eden izmed predlogov, ki je še posebej pomemben za me. Kot veste, na tem področju kar nika diskriminacije. Naj tu spomnim na to, da je komisija varuhinja pogodb. To vsi vedo. Imamo direktivo o načelih boja proti diskriminaciji, listina tudi velja. Osebno se bom zavezala k temu in to je res področje, ki je zelo pomembno. Ta evropska zakonodaja, ki obstaja, se mora res izvajati v celoti. Tu imamo listino, imamo drugo zakonodajo, LGBT sodi v to kategorijo, ampak to ni edino področje in tega ne smemo ločiti. To je precej širše. In torej, res bom delala z vami. Vi ste gonilna sila na tem področju, zato da bi skušali napredovati, da bi sprejeli direktivo, to je 19. člen o boju proti diskriminaciji, ampak gospod Albrecht seveda Tudi sami veste, da stvari niso lake, ampak seveda računam na vašo podporo. Potem, Romi. Ja. Tudi tu komisija skuša imeti pozitivne ukrepe. Ja, seveda imamo težave v državah članicah, ampak še vedno moramo poslušati države, državljane na tem področju. Istočasno imamo tudi prosti pretok, tudi to je pomembno načelo in tudi to je pomembno ravnovesje. Izbrani pristop komisije je zelo pomemben. Komisija ustraja na vključevanju Romov, zato da bi jim res omogočili dostop do šolanja, do zdravja, do delovnih mest. To so temeljni ukrepi, kajti če se Romi lahko vključijo v družbo, potem lahko rešimo veliko težav, ki jih imamo sedaj za to populacijo. Potem. Evropsko tožilstvo, sedaj gremo na kazensko pravosodje, tudi to je zelo pomemben predlog. Kot veste, Evropsko tožilstvo je tožilstvo, kjer bomo imeli zasedanje kolegija. Ti bodo sodelovali potem z različnimi nacionalnimi organi. Ne gre za to, da bi karkoli odstranili, ampak bomo bolje uporabili naše vere, zato da bi lahko delovali bolje skupaj, da bi lahko uporabili tudi vse posebnosti kazenskega prava v različnih državah članicah. Kaj še? Kaj sem pozabila? Ja, potem eh, preveč ljudi, ki so v zaporih, prenatrpani zapori, to je tudi pomembno področje. Treba je spomniti na to, da je sedanja situacija v protislovju z domnevo nedolžnosti. To je pomembno načelo za pravnike in tudi tu skušamo izvajati tri okvirne sklepe o pridržanju, to, kar sedaj države prenašajo. S tem bomo omejili ta tveganja. Tako, gospod predsednik, sem pri koncu časa. Pripravljena sem odgovoriti na druga vprašanja, lahko se spustim druge podrobnosti, sem jih posamično, ampak mislim, da imam tu dve rdeči zvezdici in sedaj me bo predsednik udaril po prstih.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 Dvoje bi rad povedal. Cecilija Wikstrom je že omenila, da mora gradnja močne Evrope temeljiti na skupnih načelih. No, k tej mešanici bi radi dodali še nekaj, radi bi oblikovali skupno evropsko pravno kulturo. To smo obravnavali odboru že večkrat, to obravnavamo že dlje časa, sedaj pa sodbe sodišča. Sprijeli smo zelo dobre rešitve. Te odločitve pa je sedaj treba izvajati v državah članicah. Junija je svet pozval k temu, da bi okrepili našo odločitev na tem področju Treba si je izmenjati informacije o pravnih instrumentih, ki so postali na voljo za državljane in za podjetnike Evropske unije. Zato vas sprašujem, kakšne korake boste sprejeli vi, zato da bi okrepili te instrumente in zato, da bi bili ti ukrepi na voljo za naše podjetnike zato da bi se ta pravna kultura razvila in zato da bi lahko te sodbe izvajali, pa seveda potrebujemo zaupanje. Zato pa moramo organizirati usposabljanja za sodnike, za toživce, za pravosodno osebje. Pred dvemi leti je Evropska komisija sprejela pilotni program s tem nismo preveč zadovoljni in zato bi vas prosil, da delite z nami nekaj idej o tem, kolikšni miri bi lahko te ukrepe okrepili. In potem še nekaj, če smem. To zadeva Evropsko prodajno pravo. Pred trimi leti, julija 2011, smo začela delati na oblikovanju poljubnega pravnega sistema na področju prodajnega prava v Evropi. Žal delo ne teče, najbolje v parlamentu je, ja, ampak žal na svetu so stvari precej temačne. Tisti, ki so nekoč bili poročevalci, niso več tu, tako da moramo imenovati nove poročevalce. In sedaj vas sprašujem, ali boste podprli ukrepe na tem področju, so te dejavnosti, ki bodo, upam, da uspešne. Ali podpirate te poljubne pravne sisteme na področju prodajnega prava? Hvala. Gospa Regner, tri minute in pol imate. Uh, Hvala, predsedajoči. Dobrodošla, gospa Reichardt ker je časa malo, se bom osredotočila na tista vprašanja, ki so najpomembnejša za nas. Tako da se bom osredotočila na nekatere tem, teme, ki so aktualne sedaj. Tudi pri vprašanjih se bomo osredotočila na to najprej. Predlog, ki je zelo pomemben za državljane, zato da je pravno življenje blizu njihovim bojaznim, zato da se lahko dostopa do nekaterih javnih dokumentov Evropske unije, ker ste imenovani za komisarko, verjetno veste, da je parlament prvi obravnavi pozdravil pristop komisije pri tem predlogu o poenostavitvi in sprejetju javnih dokumentov. To smo celo razširili pri nekaterih vidikih. Komisarka Redingbova se je res osredotočala na to temo, tako da me zanima kako je z obratnim dokaznim bremenom, ko gre za certificirane prevode in kako je z širitvijo področja uporabe. Torej, kako bomo obravnavali to temo, me zanima. Potem, kako je s priznavanjem vsebine dokumenta o civilnem statusu, kakšen je vaš pristop do te teme. Potem drugo vprašanje. Gospod Sjevka je že omenil to temo skupno evropsko prodajno pravo. Na to bi se navezala, to je en izmed prioritet italijanskega predsedstva in zanima me, kaj lahko vi storite kot kandidatka za komisarko, kaj lahko vi storite pri tem predlogu. Bolj natančno. Potem tretja tema, ki bi jo rada omenila, to ste uvodoma že omenjali in sicer postopek insolventnosti. Pri prvi obravnavi je parlament ustrajal na tem, da Potrebujemo dodatne informacije, dodatne ukrepe harmonizacije, tu bi morali imeti tudi preferenčne pravice za zaposlene. Ali vi podpirate to idejo? Ali bo to odraženo v prihodnem predlogu komisije? In na koncu še nekaj. Sem pri eni izmed vodilnih tem podpredsednice Redingove. To so ženske v pravnih odborih. Tu gre za enako pravnost med spoloma če govorimo o podjetjih, ki kotirajo na borzi. Sedaj se osredotočam na majhne razlike, ki smo jih imeli med predlogi komisije in tem, kar smo mi v Evropskem parlamentu sprejeli in izglasovali. Čem so temeljne razlike, če govorimo o stališčih Evropskega parlamenta in predlogi komisije? Tukaj je predvsem začrljanje izjeme za tista podjetja, ker imamo člane, ki predstavljajo manj kot 10 odstotkov tistega spola, ki ni dovolj zastopan. To je bila ena izmed glavnih razlik in sedaj me zanima, kako boste to uredili, ali se boste navezali na to idejo iz Evropskega parlamenta, kajti mi smo to podprli. Potem še en vidik, ki je zelo pomemben. Sankcije. Evropski parlament ima seznam sankcij. Recimo, med drugim imamo tu izključitev z javnih razpisov. Kakšen je vaš pristop kot kandidatka za komisarko in na koncu še eno vprašanje. Kako vidite poglobitev pogovorov s svetom tudi v precej neutralnih državah o tem vprašanju? Kaj boste storili ne samo zato, da boste okrepili dobra pogajanja, ampak da bi nekako res prišli do konca in da ne bi imeli na koncu le samo nek predlog, ampak tudi rezultate. Hvala. Hvala lepa. Gospod Karim iz EKR-a. Minuto in pol imate. Madam, I welcome. Gospa Reichert, zapredošli v parlamentu. Malo je čas, ampak to je ključen čas. Naša Evropska unija je sedaj v zelo občutljivi situaciji. Ljudje nas gledajo, pričakujejo rast. Tako da je treba premostiti ta vrzel, ki jo imamo med parlamentom državljani. Kako vidite odnose z nacionalnimi parlamenti, zlasti po odzivih vaše predhodnice, glede načela subsidijarnosti v odnosu do javnega toživstva? Razumeli smo to, kar ste rekli prej, ali se strinjate s stališčem odbora za pravne zadeve v te hiši v zadnjem mandatu in to, da bi dialog z nacionalnim parlamentom moral biti okrepljen in izboljšen, Potrebovali bi študije za to, da bi pročili metode za to, da bi okrepili mehanizme subsidijarnosti. In potem drugo, če govorimo o agendi za rast, in to bi se navezalo na to temo, ki sta jo omenjala oba sokoordinatorja glede skupnega evropskega prodajnega prava. Mogoče bi vas lahko prepričal, da bi razmislili o različnih mnenjih, ne le med deležniki, ampak tudi med nacionalnimi vladami in tudi tu v Evropskem parlamentu. Ali ste se vprašali, kako korisni so ti predlagani ukrepi? Kajti imamo področja obstoječe evropske zakonodaje, recimo imamo potrošniške pravice, majhne terjatve, to bo sedaj šele začelo veljati, to bi res lahko pozitivno vplivalo na to, da bi lahko potrošniki in podjetniki trgovali preko meja. Ali se strinjate, da bi lahko bolje porabili evropske vire, vire komisije v te namene? In na koncu še nekaj v zvezi s patenti. Videl sem, da niste to še nič omenili, imamo ukrepe, ki so v povojih. Kako boste napredovali na tem področju, da bi nam pomagali napredovati? In zakaj tega niste omenjali v vodoma, ko pa je to ključnega pomena za našo rast? Ali to pomeni, da ste usmerjeni bolj na vznotro, kot pa na zven? Hvala. Hvala. Gospod Kavada iz skupine Alde. Minuto in pol imate. Zaželil bi vam dobrodošljico, gospa Reichert, glede na vaš profil. Imam več legitimnosti, da vas lahko pozdravim pri tej funkciji. Dve vprašanje imam za vas. Najprej glede zakonskega stanu. Tu imamo direktivo, ki se nanaša na pristojno spravo, ki se uporablja na priznavanje izvrševanja sklepov na področju zakonskih sistemov in učinkov zakonov glede na so dediščino, ki smo jo imeli, Evropski parlament je se to sprejel, sedaj pa čakamo, in sicer že nekaj časa, čakamo na odločitev sveta. V preteklosti je moj odbor pozval k uredbi, ker bi imeli vzajemno priznavanje posvojitev, kajti prišlo je do primerov, in sicer na evropski celini, ko so se starši, ki so posvojili otroka, preselili in potem so jim otroka vzeli, ker njihov status starša ni bil priznan v drugi državi. Gospa Rajherc, vi ste kandidatka za komisarko, ali boste poskrbeli za vzajemno priznavanje takšnih stanov? Ali bo to sprejeto na koncu? Ali se boste zavezali k temu, zato da bi posredovali predlog o vzajemnem priznavanju posvojitev med državami članicami? kot smo zato prosili v parlament. Na koncu še nekaj trenutkov imam. Opozoril bi vas na nekoliko drugačno temo. Kolegi so to že omenjali. Zdi se mi temeljnega pomena, da tiste države, ki ne izvajajo listne o temeljnih pravicah, ki zanikajo pogodbo, da so sankcionirane, pred, vaša predhodnica ni imela političnih sredstev, da bi kaznovala te države in s tem. Uh, To posega v našo kredibilnost. Državljani nam zaupajo. To smo videli pri Avstriji in ali boste končno popravili vse te negativne učinke. Hvala. Gospod Krizogunos, Gue, minuto in pol imate. Okay, Dobro, ni ga tu. Gospa Hautola, za zelene minuto in pojmate. Hvala, predsedojoči. Gospa Reichert, dve vprašanje imam za vas. Najprej o arbitraži. To je postala pomembna tema tudi v širši javni razpravi zaradi čezatlantske trgovine, zaradi dogovora o trgovini in naložbah preko Atlantika kako je z mehanizmom reševanja sporov med državami vlagateljicami. Imeli smo revidirano uredbo Brusel 1, ta je v veljavi že več kot leto in pol. Formalno bi morali izključiti arbitražo iz področja uredbe tega akta, ampak vse je prišlo do dvomnosti. Zdaj pa vas sprašujem, ali se strinjate s tem, da če želimo dati prednost pravosodnim sistemom državam članic pri arbitraži potrebujemo bolj jasen okvir za arbitražo v Bruslju ena. Potem drugo vprašanje. Ugrabitev otrok, to je huda tragedija za številne družine in otroke, to vsi vemo. Ni varovalk proti ugrabitvam. Deloma zaradi te razprave in sporov, ki potekajo, kajti svet je zanikal EU pristojnosti glede Haške konvencije iz leta 1980 o ugrabitvi otrok. Ali ste pripravljeni končati te spore zato, da bi lahko omogočili izvajanje pristojnosti Evropske unije na mednarodnem področju glede ugrabitve otrok? Hvala lepa. Jean Bercheron, FDD, minuto in pol imate. seems to be uh, not present. Uh, Zdi se, da kolega ni tu. No, s tem smo pri koncu. Vprašanje odbora Juri. Gospa Reichert, prosim, če skušate odgovoriti na to vprašanje. Oh, Bueno, pues parece ser que tomamos ya la palabra. Hvala lepa. No kaže, da lahko tudi odbor za ženske pride do besede, čeprav smo morali počakati čisto do konca. V prihodnosti upam, da se to ne bo ponovilo. Začeli bomo z vprašanji koordinatorja, kako smo se dogovorili. Začeli bomo z vprašanji, ki so jih sestavili koordinatorji začela bo gospa Lehip. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Gospa Reichert, osredotočila bi se na neenakost med plačami. Kaj menite o oceni parlamenta iz decembra 2013? Direktivo izvajanju načel glede enakosti med moškimi in ženskami na področju dela ni bila uspešna zaradi nepravilnega izvajanja zato da bi zmanjšali okvir plačil med moškimi in ženskami. To je ta znan gender pay gap. Kakšen je vaš predlog? Kakšno stališče boste vi zagovarjali v prihodnem času? V tem času, ki ga imate, imeli smo priporočila Evropske komisije iz marca 2013. Ne iz marca letos, ali je to dovolj? po vašem mnenju? Če govorimo o rezultatih in če govorimo o rokih, ali ne bi mogli nadaljevati, napredovati glede jasne opredelitve tega, kaj pomeni delo enake vrednosti na evropski ravni? To bi moralo biti priznano na evropski ravni. So da bi skušali napredovati glede na obstoj notranjega trga, glede na prosti pretok delavcev. Tako toliko, to so predlogi glede enakosti med plačami. Potem bi dodala še nekaj. Ali imate kakšne predloge glede žensk, ali bi lahko razvili potencial, kajti tu je še kar nekaj enakosti na področju podjetništva med ženskami? Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospa Aren, iz vrst socialistov. Hvala, predsedujoča. Vaše delo je zapleteno kajti z vašimi ukrepi iz preteklosti morate upravičiti vaše delo in predstaviti vaše zaveze glede prihodnosti. Dvoje, kolegica je že spraševala, torej ženske v pravnih odborih podjetjih, ne bom ponov spraševala o tem, potem drugo, porodniški dopust pri Refitu naj bi komisija omaknila predlog direktive, pri katerem naj bi bolje zaščitili ženske, ki so zaposlene, ženske, ki so noseče, ki so rodile ali dojijo, kajti v Evropi je cilj ta, da bi povečali stopnje zaposlovanja žensk in mislim, da če bomo ukinili to direktivo, res ne bomo dosegli tega cilja, prav nasprotno ženske potrebujejo več zaščite, ko so v takšni situaciji tu parlamentu smo upravili pomembno delo. Pri teh vprašanjih. Vprašanje je enostavno. Ali boste nadaljevali to delo? V okviru italijanskega predsedstva naj bi se to nadaljevalo z gospod Moreti, ki je italijanska poročevalka in tudi sama je aktivna pri zagovarjanju teh stališč in prosimo, da bi to nadaljevali, tako da ne bi ponovno začeli z nič. Hvala. Muchas gracias en nombre. Hvala lepa. V imenu skupine ALDE. Gospod Mlinar. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljeni, gospa kandidatka za komisarko. Moje vprašanje zadeva poročilo Parvanova. To poročilo je bilo sprejeto na koncu zadnjega mandata. V V tem kontekstu je parlament sprejel zakonodajno poročilo na lasno pobudo, v katerem zahteva, da komisija poda predlog za zakonodajni akt v zvezi s tem, da bi oblikovali ukrepe za to, da bi spodbujali in podpirali države članice pri preprečevanju nasilja nad ženskami. Komisija je odgovorila naslednje. Menijo, da ni primerno, da bi predstavili zakonodajni predlog s preventivnimi ukrepi. Nam se to zdi razočarajoče, kaj te v poročilu nismo zahtevali novih ukrepov. V tem kontekstu me nekaj zanima, ali se strinjate s to izjavo in drugič, kaj nameravate storiti za to, da bi se borili proti nasilju nad ženskami na ravni EU na področju zakonodaje. Hvala. Eh, Hvala lepa, da ste zastavili tole vprašanje. Sedaj pa EKR, gospod Bonestork. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Gospa Reichert, mednarodna organizacija kot so OECD in Združni narodi ocenjujejo delo žensk tudi zunaj formaliziranih trgov dela. To pomeni, ženske, ki so matere, ki 24 ur na dan, 7 dni na teden brez dopusta delajo, naprimer z otroki. Vzgajajo otroke oziroma naslednje generacije politikov in borg za človekove pravice. Njihovo delo je priznano le, če imajo formalizirane delovne odnose. Torej, če ženska hrani krave, je produktivna in koristna, če pazi tuje otroke, je koristna in dobra za gospodarstvo, če pa skrbi za lastne otroke, pa to ne velja. Kaj menite o tem? Gracias, eh. Hvala lepa. V imenu skupine GUE. Gospa Vrh. There are many things that are important for you. Eh? Hvala lepa. Veliko je pomembnih tem, naprimer nasilje nad ženskami, spolne in reproduktivne pravice in porodniški dopust. Seveda menimo, da je ekonomska in socialna razsežnost pravic žensk nekaj, čemu ne namenjamo dovolj podrobnosti. Revščino bi lahko imenovali tudi revščina žensk. Gre za večino gospodinstv in za migrantke. Politike trojke so vse skupaj samo še poslabšale v Evropski strategiji za enakost med spoloma, je zapisano, da moramo krepiti neodvisnost žensk na področju gospodarskih vprašanj, ampak dogaja se nič. Rekli ste, da je Evropska komisija v bistvu kolegi. Zanima me, ali ste pripravljeni sprožiti ukrep za to, da bi preučili delo trojke in posledice ukrepov trojke, vi tega ne boste mogli zaključiti, ampak nekdo mora. Kaj boste storili za to, da bi zagotovili enakovredno gospodarsko neodvisnost žensk in da bi okrepili varstvo otrok in nego starejših v Evropi? Hvala. Gracias, Hvala lepa. V imenu zelenih, gospod Sebastian. Mrs. Reichters. In the next weeks, gospa Reihert, španska vlada bo v prihodnih tednih sprejela novo zakonodajo o splavu. To bo kršilo temeljne pravice žensk. Razmere bodo enake kot pred 20 ali 30 leti. Kako boste kot eh, komisarka to komentirali? Kakšna bo vaša reakcija na ta zelo obžalovanje vreden dogodek? Hvala. Hvala lepa, da ste hitro zastavili vprašanje in uh, zadnja gospa Ajuto. Si, grazie, prezidente. Benvenuta, madam. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospa Reichert. Italija se spopada z nizko udeležbo žensk na trgu dela. 12 odstotkov manj od evropskega povprečja. Med 15 in 29 leti so ženske še posebej ranljive na področju zaposlovanja, kajte takrat ženske postajajo matere. Situacija za mlade ženske, ki postanejo matere, se je v zadnjih letih poslabšala v Italiji. Seveda, poskrbeti moramo, da bodo ženske imele dostop do vrtcev, jasli in tako naprej v javnem ali zasebnem sektorju, če se želijo vrniti nazaj na delo. Zanima me, kaj boste storili za to, da bi spodbujali javne zavode za varstvo otrok, naprimer. Na jugu Italije je situacija še posebej kritična. Kaj boste storili, kako bi lahko spodbujali lokalne oblasti za to, da bi izvajali ustrezne storitve, da bi imeli na voljo ustrezne prostore za naprimer navrojenčke. Kaj bo Evropska komisija storila za to, da bodo takšne storitve na voljo za prikrajšene dele prebivalstva? Hvala. Hvala lepa za to, da ste se držali časa. Sedaj pa bo gospa Reihertz imela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 Hvala lepa, hvala za vsa ta konkretna vprašanja in sicer na področju, ki zelo zanimajo naše državljane eh, in državljanke, gre za bistvena vprašanja. Začela bom s trgovinskim pravom in eh, nesolventnostjo, eh, kaj ti prišlo je do zbližanja na ravni sveta, ko gre za koordinacijo postopkov insolventnosti pred svetom in Eh, večino predlogov Evropskega parlamenta je bilo sprejetih, imamo eh, stike s svetom, zato da bi eh, se še bolj približali vašim pogledom. Ima, imeli bomo tudi časovnico do konca leta, zato da bi lahko resnično zelo napredovali pri tem vprašanju. Kar zadeva javne dokumente, gre še za drugo izjemno pomembno vprašanje za naše državljane in si sicer tisto, kar, najmen, uh, imenu, eh, kar je tako imenovani red tape oziroma birokracija uh, in uh, tu uh, uh, gre za čezmejno sprejemanje dokumentov in uh, potem uh, tudi Eh, dodatkov na tem področju. Gre za širanje, širjenje področja uporabe in eh, lahko se vprašamo, ali eh, ne bi bilo v našem interesu in mislim, da bi lahko dovolj hitro dosegli večino na ravni sveta, da začnemo s tem. Vendar pa, kar zadeva učinke civilnih aktov, to je ravno tisto vprašanje, ki zelo zanima državljane. Sedaj eh, preučujemo ustrezne ukrepe in mislim, da bi lahko pravzaprav precej hitro oblikovali predloge, kajti gre za področje, ki eh, je izjemnega <clears throat> pomena v Evropi. Eh, stalno smo v stiku z italijanskim predsedstvom, tudi oni želijo zagotoviti napredek na tem vprašanju eh, in sicer zato, da bi se lahko bolj približali pravi in eh, preokupacijam naših eh, državljanov. Potem <clears throat> zahvaljujem se vam tudi za vprašanje gospa Re, eh, eh, pri katerem je gospa Reding zelo veliko naredila. Eh, voditi je morala tudi bitke na tem področju. In italijansko predsedstvo želi narediti še več in si je zastavilo jasen cilj, da bi prišlo to pogledno do soglasja oziroma do sporazuma. In v tem kratkem mandatu bom naredila vse, da bi pri tem naredili napredek. Kar zadeva eh, izjeme, kadar gre za eh, manj kot deset odstotkov zastopanosti eh, žensk, to pogledno je potrebno biti prožen in mislim, da bi morali sprejeti dopolnilo parlamenta, ki ukinja to izjemo. Gre torej za področje uporabe in uh, mislim pa, da bomo še imeli priložnost, da se na to povrnemo kasneje. Glede področja uporabe, glede uredbe Brusel 1, eh, moram reči, da sem se nekoliko izgubila, kdo je že zastavil to vprašanje, hvala lepa. Brusel 1, uh, No, sedaj smo dejansko sredi prenove in gre za odpravo eh, eksekvatorja, to je zelo pomembno in eh, komisija je upoštevala mednarodne razsežnosti, vendar pa žal nismo mogli doseči večine v svetu glede tega. In eh, tu v Bruslju ena je tudi revizijska klauzula, Zahvaljujem se vam za vašo študijo na tem področju oziroma v tem kontekstu, kaj ti menim, da je to ena, eno izmed tistih najbistvenejših eh, zadev. Potem glede skupnih evropskih pravic oziroma prodajnega prava, vem, da gre za zapleteno področje in uh, tu so si države um, pravzaprav zelo različne oziroma so na različnih uh, pozicijah. Vaš pristop, po mojem mišljenju, je bil zelo konstruktiven in sicer, da se omeji področje uporabe te eh, direktive spletne prodaje, kar lahko omogoči, da se temu pridružijo še druge države na ravni sveta. In teh trenutno poteka tehnično preučevanje tega, tako da eh, bomo morali videti, kako bo s tem. Potem je tu še kritična pripomba, da bi to lahko pomenilo zmanjšanje obsega pravic potrošnikov. Vendar moramo vedeti, da ne gre za zavezojoč eh, sistem, kaj ti potrošniki se bo, bodo še vedno lahko kupovali tam, kjer bodo želeli. Potem je tu še drugo vprašanje, vladavina temeljnih pravic in vladavine prava, To je seveda ena od najpomembnejših razsežnosti Evropske unije in kot ste upravičeno počrtali, je prišlo do nekaterih problemov v nekaterih članicah. Zato je komisija dala pobudo, da oblikuje sporočilo. In kot je povedal eh, gospod Barozo, gre za člen 7, ki je tu izjemno pomemben in lahko bi bilo koristno, da zauzamemo konstrukcijo konstruktivni pristop, potem eh, vzpostavimo glede tega dialog s članicami in zagotovimo enako obravnavo med državami članicama, članicami v okviru tega sporočila, zato da se potem tudi ugotovi, kakšna, eh, kakšen je pristop in eh, kakšna bo tudi bodoča usmerjenost glede tega. Potem vprašanje sodb prvič civilni postopki. Pogosto je bilo rečeno, da je potrebno zagotoviti v Evropski uniji boljše poznavanje prava med drugim in za misel komisije in tudi sama bi lahko s tem nadaljevala, namreč da lahko še naprej vidimo, kako ukrepiti pravice strank v eh, civilnih, v eh, civilnih postopkih oziroma v civilnih zadevah, kajti vedno temu ni tako. In v evropskem eh, eh pravosodju obstaja, eh, obstaja torej spletno pravosodje i justice in vse to so orodja, ki zagotavljajo boljši pretok informacij, potem pa tudi vsi tisti ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev boljše informiranosti. In tu gre tudi za ukrep pogodbe, ki morajo biti čim bolj pregledni, to je tudi bilo povdarjeno. Gospod Kavadak je govoril o priznavanju eh, odločb, na, eh, eh, ki zadevajo eh, zakonske zveze in podobno. Seveda je to tudi zelo pomembno. Eh, potrebno je tudi ohraniti povezavo med temi zadevami in ne ločevati premoženskih zadev od eh, tega drugega vprašanja, zato da bi lahko bilo sprejeto oboje. Zato je verjetno pomembno, da zagotovimo upoštevanje te povezave. In eh, sedaj imamo tisto, če mor pravimo eh, trio, eh, predsedstv, eh, to zveni nekoliko čudno v francoščini. Italijansko predsedstvo je zelo ambiciozno, tudi eh, glede vprašanja, ki zadeva odpravo še zadnjih preprek, glede tega vprašanja in potekajo nekatere tehnične študije in mislim, da tudi tu lahko rečemo, da se že kaže določen napredek. Potem ugrabitev otrok. Oziroma e, posvojitve otrok najprej, trenutno to ni predmet posebne regulative, e, tu je Haška konvencija, priznavanje postopkov posvojitev, eh, posvojitve otrok in kako zagotoviti, da naprimer eh, se otroka ne posvoji v neki državi, potem pa to ni priznano v drugi državi. Torej, kako to zagotoviti in eh, mogoče se bo zdelo nekoliko birokratsko, vendar smo izvedli še drugo študijo in sicer zato, da bi eh, prišlo do pobudo, pobude za priznavanje eh, teh odločb eh, posvojitve. Mislim, da je to prav gotovo eno od področji, kjer sem službe zaprosila, da eh, pospešijo delo. To je zelo pomembno, kaj ti vzajemno priznavanje je potrebno doseči na evropski ravni. Oprostite. Sedaj eh, prehajam na vprašanja, eh, ki jih je imel odbor eh, FAM. Uh, Jasno, da eh, torej glede razlik v plačah, vemo, da to še vedno obstaja. Mislim, da je sedaj zelo pomembno, da čim več naredimo na preglednosti. In eh, dejstvo, da eh, se to objavlja, je prav gotovo pomembno. Komisija je že oblikovala določena priporočila in države članice so se zavezale, da bodo to spoštovale in da bodo do leta 2005 2015 pisno predložile rezultate, posredovale rezultate teh študij. Kar zadeva nasilje, nasilje nad ženskami. Tudi tu to spada v ulogo komisije, ki je varuhinja pogodb. Eh, danes nismo veliko govorili o teh kršitvah. Eh, kot vemo, je to sicer pravno zagotovljeno, vendar pa je potrebno potem pravo oziroma ta pravila tudi izvajati in to je seveda tudi bistveno, ali moramo ali ne predlagati direktivo za boj proti nasilju nad ženskami. Vem, da je to zelo blizu gospej eh, Garciji Perez. Tu smo oblikovali okvir okvir nadzora, kar pa zadeva izvajanje direktive na kazenskem področju. No, tu bomo morali še skupaj razmišljati o tem vprašanju, kajti eh, tu gre za bistven problem. Trenutno se nam zdi to še nekoliko težko, vendar pa računam tudi na iznajdljivost vašega odbora vašega odbora, gospa eh, predsednica, da pridemo do rešitve. Porodniški dopust, tudi to, tudi v tej temi ste veliko govorili, smo veliko govorili, glede tega se je zjasnil tudi eh, gospod Juncker in eh, mislim, da skoraj nič ni ostalo neizrečenega glede tega v zadnjih dneh, tako da lahko rečemo, da tehnično gledamo, vstopamo torej v ta postopek, tako imenovani refit. Dobra novica je, da italijansko predsedstvo, kot smo rekli že večkrat zelo ambiciozno, namerava eh, delati na eh, tem vprašanju in mislim, da lahko rečem, da predlog direktive še skratka Eh, če bo tako želel tudi svet in tako eh, to tudi kaže, potem lahko rečemo, da to lahko pripelje do rezultatov. Eh, tako, gospod predsednik, na hitro sem preletela vsa ta vprašanja, upam, da sem na večino njih odgovorila. Najlepša hvala, gospod predsednik. Miss Reichertz, I was going to ask. Gospa Reichertz, v zadnji izjavi sem vas nameraval prositi, da odgovorite na vprašanje o zvezi z temeljnimi pravicami in načeli pravne države, ampak to ste vključili v svoje odgovore. Že sedaj mislim, da se vam lahko v imenu treh odborov, odbora za ženske, Juri in Libe, zahvalim za vaše odgovore. Hvala vam, odgovori so bili res izčrpni. Gre za prehodne položaje, vseeno pa ste upravili javno predstavitev skoraj v popolni obliki. Hvala lepa za to. Predvidevam, da ne želite podati zaključne iz, izjave, na vse zadnje so bili vaši izgovori zelo izčrpni. Hvala vam, hvala koordinatorjem iz vseh treh odborov in hvala tudi poslancem, ki so ostali tukaj to je izjemen postopek pri javnih predstavitvah komisarjev za nove um, pozicije v komisiji. Tega ne bomo ponavljali, takrat bomo imeli drugačne javne predstavitve. Hvala lepo poslancem, da so ostali do konca. Sedaj pa bom koordinatorja prosil, da ostane v dvorani in da ocenimo, nastop gospe Reihert, hvala lepa poslancem in hvala še enkrat eh, kandidatki za komisarko. Hvala.